skoraj smešen dogovor in sporazum, zato da bi se izognili evropskim volitvam, bo to verjetno pripeljalo do uspeha Paraževe stranke. In tam bo ta stranka zmagala. parlament v Westminsteru bi si moral prizadevati za pravi brexit. Gospod Barnier je sicer odličen pogajalec in verjetno bo presenečen, če rečem, da britanski parlament ne bo potrdil tega sporazuma. Evrokultisti si želijo, da bi nadaljevali s tem projektom, da bi bilo to dobičkonosno za Združeno kraljestvo. Evropska unija mora vladati s soglasjem, ne s kaznovanjem kot sodobna inkvizicija. Države članice so posamezne članice in niso vse enakega mnenja. Ljudje iz držav Beneluxa, zlasti iz države, iz katerih prihaja gospod Lamberts, vedo, kako je bilo to v preteklosti. Naučimo se nekaj iz preteklosti. Njihov upor proti španski inkviziciji je pripeljal do demokracij v njihovih državah, pa tudi pri nas v Združenem kraljestvu. Hvala Bogu za to. Prosto misleči današnjega dne so tako imenovani populisti, vsaj tako jim vi pravite. Bolje biti populist kot ne populist. Ampak s tem, ko nas omenjate, da smo populisti, moramo vedeti, da bomo tudi izvoljeni k malu in bomo prevladovali in vse bomo radikalno spremenili uklonite se vetru ali pa vas bo to pokus, ali pa vas bo veter pokosil. Evropska unija je zdaj taka kot inkvizicija v 16. stoletju za prostomisleče in za demokracijo. Gospod premijer Karenš je rekel, da nam ni treba skrbeti za priseljevanje, da ljudje ne prihajajo zato, da bi nam ukradli demokratični kontinent. In če bi jaz živel v tretji državi, bi si tudi jaz želel priti sem. Seveda, zakaj ne? Ampak, če se bodo številke spremenile, se mora spremeniti tudi filozofija in demokratična narava evropske celine. Kajti to ni v interesu ljudi, ki živijo tukaj ali ki prihajajo sem. To bo res katastrofa. In to bo šlo na račun naših zdravstvenih storitev. Evropa lahko preživi samo z vladanjem, s soglasjem, ne s silo. Ustrašili ste veliko držav, ampak ne na dober način. Hvala. Res je, dragi kolega, prav imate. Gospod Coburn je govoril dlje časa, kot eh, smo mu časa na začetku dodelili. Tudi drugim sem dopustil, da govorijo malce dlje. Ne morete me zdaj soditi, komu sem dal več časa, komu manj časa. Vsi imate načeloma enako količino časa. Gospod Bej v imenu ENF. Hvala, gospod predsednik. Ministrski predsednik grozljiv požar, ki je prizadel Notre Dame v Parizu. Od nas terja, da se lotimo tudi vprašanja krhkosti naše dediščine. To je eden od najlepših simbolov, najlepših draguljev evropske civilizacije. Razdajali so jo plameni ognja, to je prizadelo srca tako francozov kot drugih evropejcev, zahvaljujoč izjemno hitremu ukrepanju in dobremu ravnanju gasilcev, pa smo uspeli crkve rešiti in bo ponovno lahko k malu zasijala. Tudi tuniko svetega Ludvika in trnovo krono smo uspeli rešiti iz cerkve Notre Dame. Je pa res, da se bomo morali začeti bolje zavedati tega, da je treba zaščititi in tudi prenesti našo kulturno dediščino, predvsem pa nasplošno gledano evropsko krščansko kulturno dediščino. Gospod ministerski predsednik, prej ste omenili euroskeptike, kot jih imenujete. Pravite, da so oni v nasprotju z idejo o izgradnji Evrope. Ravno nasprotno drži, verjamemo v Evropo, prepričani smo, da obstaja evropska civilizacija, da obstaja skupna kultura in da obstajajo tudi številni izzivi, s katerimi se moramo skupaj soočiti. Je pa res, da moramo biti bolj lucidni. Tudi sami ste rekli, ko ste omenjali priseljevanje, da rešitve nimate, da ne moremo storiti ničesar za to, da bi preprečili priseljevanje. Realnost pa je takšna. Lahko ukrepamo. Mateo Salvini v Italiji to dokazuje vsak dan. Je pa res, da imamo pred seboj dve izbiri. Na eni strani gospoda Vramopolusa, evropskega komisarja, ki pravi, da potrebujemo priseljevanje, zato da odpravimo demografski deficit. Na drugi strani pa imamo pogumne vlade, kot sta mačarska in italijanska vlada, ki izvajajo obsežne socialne, davčne, podporne politike družinam, s katerimi spodbujamo rojstva v Evropi. To sta dve viziji, ki sta si zoprstavljeni. Ena spodbuja priseljevanje, druga želi priseljevanje preprečiti in raje spodbuja evropsko rodnost. Na področju gospodarstva je Evropa zaznamovana s tem, da je odpravila vse oblike protekcije na notranjem trgu. Imamo nelojalno konkurenco, imamo napotene delavce, zunaj Evrope pa sklepamo vedno nove sporazume o prosti trgovini in znižujemo tarife. Kitajska in ZDA se danes ščitita z možni sta vzpostaviti vse možne protekcijske ukrepe in vidimo, da delujeta ofenzivno tudi drugot po svetu. Zelo pogosto uporabljata oziroma zlorabljata Evropo kot eh, kraj, kjer lahko prosto gospodarsko delujeta na škodo naše našega gospodarstva, naše industrije in produktivnosti naših delovcev. Torej dve viziji, dve politiki, ki sta nasprotna ena drugi. Ne moremo delovati posem odprto. Mi se zauzemamo za to, da bi bila Evropa gospodarsko in trgovinsko zaščitena. Kar pa zadeva institucionalni ustroj, Evropa mora obnoviti demokracijo. Vidimo, da ima komisija danes pretirano moč in oblast. Če prej je rekel, gospod Weber, pa tudi socialisti in Macron isto trdijo, da naj bi šli še korak dlje, da bi oblikovali neke vrste federacijo, da bi odpravili pravilo soglasja. Ti isti bodo jutri od nas terjali, da odpravimo kvalificirano večino, potem bodo želeli odpraviti enostavno večino, zato da bi na koncu prišli do česa vedno bolj nepreglednega delovanja in vedno več avtoritarnosti. Tudi tu se ponovno klešeta dve viziji. Ena se zauzema za sodelovanje, druga, ki jo zagovarja komisija, pa vodi v smer, smer federacije. Še dva tedna oziroma malce več nas loči, da od evropskih volitev smo na jasnem razpotju. Ali bomo uspeli storiti ta korak naprej, ali bomo ponovno oživili nacije na globalni ravni, tudi ko gre za evropske narode. Žal pa se zauzemate večinoma za tehnokratske rešitve in za evropsko dogmatsko vizijo. Evropa bo bodi si zaščitila svoje gospodarstvo ali pa bo postala lakaj drugih gospodarskih sil. Evropo narodov je treba postaviti v središče projekta Evrope, sicer bo razpadla. Evropa mora braniti svoje korenine. Brez identitete, brez civilizacije bo Evropa izginila. Hvala lepa, kolega Golniš, samostojni poslanec. Monsieur le premier. Gospod ministerski predsednik, dragi nekdani kolega, prej ste nam spregovorili o tem, kako vidite prihodnost Evrope. Bodimo iskreni, recimo Bobo Bob. Prihodnost bo precej temna, če ne bomo spremenili perspektive. V zadnjih 30 letih, ki sem jih preživel v tem parlamentu, sem videl, kako se razvija dinamika perverznih skupin, prometejskih, luciferskih usmeritev smo se posluževali. Nekateri so bili mnenja, da bodo lahko svetu usilili tista načela, ki jih teoretično zagovarjajo, njih pa ne uresničujejo v odnosu do svojih kolegov, ki so v manjšini. Vi skušate razrešiti vse vidike življenja, kulturne, gospodarske, socialne, celo spolne vidike na več kot 500 milijonov evropskih državljanov. Preobremenjeni smo s pravili, standardi, zavezami, zakonodajnimi akti. Države članice spoh niso mož, zmožne več delovati konkurenčno. Vi želite delovati drugače kot mi. Vi želite, da se ponovno veljavi neke vrste uh, sovjetski socialni model. Nikar ne dopustite, da postanemo nova Sovjetska unija. Spremeniti je treba usmeritev v celoti. V spredje je treba postaviti naše skupne vrednote in skupna načela, ne pa da se poslužujemo množičnega splava. Spodbujati je treba družine, ne pa da sistematično spodbujamo spolne manjšine, ki tega od nas pohneterjajo. Vidimo, kaj se dogaja, Tudi na področju notranjega trga zagotovili smo prost pretok blaga, kapitala in storitev, pa tudi ljudi, vendar to ne zadošča. Potrebujemo natančno številčno predeljene programe na konkretnih področjih, da bodo državljani lahko tudi izmerili tako stroške kot tudi prednosti teh programov. Ljudje so se uprli proti tistim, ki jih skušajo kakorkoli ovirati, ki ne spoštujejo njihove volje ki jih preslišijo. Mi smo zgradili zidove v Evropi, ne prisluhnemo državljanom, preprečujemo državljanom, da bi med seboj komunicirali in v takšnem na glavo postavljenem svetu, kjer vlada hinavščina, ljudje končno odpirajo svoje oči. Mislim, da smo mi sejali, drugi pa bodo želi. Ne moremo ravnati na tak način, če želimo ohraniti evropsko civilizacijo in kulturo. Želimo si, da bi imeli Evropo obnovljenih narodov in da bi živeli vsi naši narodi. Hvala lepa. V tem prvem krogu prispevkov sem bil zelo fleksibilen glede dodeljenega časa za govor. Ob pol enih je predvideno glasovanje, kar pomeni, da vsi, ki boste spregovorili v okviru postopka, pritegnite pozornost predsednika, spoštujete dodeljen čas za govor, sicer ne boste dobili besede vsi. Glede na to, da je to zadnje plenarno zasedanje, zadnja to vrstna razprava, pa si želim, da bi vsi v dvorani zapustili dvorano zadovoljni, ker sem vam dal besedo, tudi gospod ministerski predsednik Kariš. Izvolite za prvi krok odgovora, je beseda vaša. Hvala lepa. Če sem bil v prvem govoru nekoliko dolg, bom zdaj nekoliko krajši oziroma zelo kratek. Na dva načina lahko obravnavamo razlike v mnenjih. Najboljši način je način, ki ga upošteva in uporablja ta parlament. Tako, da se poslušamo, da se spoštujemo in da na koncu glasujemo in potem gremo naprej. Pa še en način je, na katerega lahko rešujemo stvari. In naša, moja država, je to izkusila zaradi okupacije Rusije. In sicer, ko nimate pravice izražati svojega mnenja, ni glasovanja, nekdo se, drug se odloča in potem vas potisnejo z poti, ko gredo naprej. Jasno je, katera pot je najboljša. Jaz sem vesel in zadovoljstvom se lahko pogovarjam vsakim, ki meni, da je najboljši način za naprej dialog in pogovor. Dejstvo, da smo ohranili posamezne suverene nacionalne države z močnimi identitetami, z jeziki, edinstvenimi kulturami, neodvisnimi in medsebojno povezanimi zgodovinami, pa vseeno lahko sodelujemo skupaj, odpremo trge za trgovino, združimo svoje vire v enoten, močan glas na svetu. Evropska unija za nekoga, ki ne ve, kaj je bilo, kakšna je bila Sovjetska zveza, ne ve ničesar. Evropska unija in Sovjetska zveza nimata ničesar skupnega. Evropska unija je unija prostovoljnega sodelovanja držav članic in državljanov. In državljani si lahko premislijo. In če je tako, nihče temu ne stoji na poti. To je res edinstven projekt na svetu. Združene države so država, ki temelji na priseljevanju. Prvotni američani zdaj nimajo prav veliko pravic v ZDA. Ljudje, ki jim pravimo američani, večinoma prihajajo so prišli iz Evrope, Afrike, Azije in sprejeli so to, da so nekaj pustili za seboj in da skupaj postanejo nekaj. V Evropi pa ni treba nikomor, nikamor. Mi ohranimo svoje države, svoje jezike in kulture ampak združili smo se zato, da bi spodbudili interese naših državljanov in spodbudili našo trgovino in gospodarstvo. Ničesar nam ni bilo treba pustiti za seboj. Združili smo svoje vire in postali smo močni kot celota in kolektivna unija. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik vlade, za vaš kratek govor prvi je zdaj gospod Kelam. Hvala. To je tudi moj zadnji nagovor v tem Evropskem parlamentu. Omenili ste Rusijo. Ampak danes moramo pri sebi ugotoviti, da lahko naredimo več. Ugotoviti moramo, kaj smo zanemarili, pri obravnavanju določenih groženj. Komunistični totalitarizem je bil zgodovinski problem v vaši državi, obenem pa je to tudi problem zadnjih 19 let. Če KGB označimo podobno kot KGB, nacistične, nacističnim gestapo, moramo vedeti, da tu ne gre samo za eno osebo. Ruski gestapo zdaj vzpostavlja mafijsko državo. In to zato, ker je prišlo do združitve korupcije med Evropo in Rusijo. Veliko denarja je bilo opranega iz Rusije v evropskih bankah če bomo prekinili te tokove, bo tudi gospod Putin prenehal obstajati. Hvala. Rad bi se zahvalil kolegi Kelamu. Številna leta je bil res zgleden poslanec, naj tudi javno to povem, da je meni vedno bil vzor zgled, resnično ga cenim, cenim, kako se je boril za svobodo v svoji državi in za demokracijo v Evropi. Prisrčna hvala za velik prispevek, ki ste ga dali Evropskemu parlamentu in Uniji. Kolega Lopez Aguilar pa je naslednji. Gospod premijer, Smo na koncu mandata tega Evropskega parlamenta in čas je, da se poklonim in da pokažem hvaležnost vašemu proevropskemu govoru. Čas je, da pozdravimo tudi delo predsednika komisije Žana Kloda Junkarja, ki je opravil odlično delo. Ampak vseeno želim izpostaviti nekaj stvari. Govorite o tem, da se ne smemo boriti proti populizmu. Ampak to je simplicistična, simplicistični nesmisel. Seveda se moramo boriti proti populizmu. Rekli ste, da je treba okrepiti zunanje meje Evropske unije. Niste pa omenili solidarnosti, saj je to tudi mandat Evropske unije. Solidarnost med državami članicami, ko gre za skupno delovanje in urejanje migracijskih tokov in prosilcev za azil. Hvala lepa, gospod Karinč. Hvala lepa, kolega Starbati. Äh, gospod predsednik Jean-Claude Juncker je rekel, da moraš Evropo ljubiti. Res je, tudi jaz jo ljubim. Ampak ravno, če ljubiš Evropo, moraš videti tudi njene slabosti. V tem parlamentu sem slišal, da ne želimo žrtvovati naših narodov na oltarju Evrope. Kako pogosto, gospod Dovrovski, sem slišal, kaj vse moramo storiti za mlade, da moramo preprečiti, da se izseljujejo, da moramo v samih državah kaj ustvariti. Gospod predsednik vlade, govorili ste o tem, da potrebujemo neregulirane trge, Imamo dva osrednja trga, ki sta popolnoma regulirana, menice in pa obresti, oziroma menjalne tečaje in pa um, obresti. In če so menjalni tečaji fiksni, potem potrebujemo druge parametre, ki se prilagajajo. Potem se prilagajajo trgi delovne sile in to je najhujši mehanizem za prilagajanje, ki sploh obstaja. Uh, Želim si, da v tem parlamentu ne bomo več slišali, da ne smemo žrtvovati narodov na oltarju Evrope. Moramo zagotoviti delovne sile v lastnih državah in vzpostaviti sklade. Problem je, oziroma države morajo same postati konkurenčne in to je naloga v prihodnosti. Hvala lepa, kolega Mitrofanov. Kolegice in kolegi, najprej sem želel govoriti o begu možganov, ki, ki smo mu priča v naših državah, tudi v Latviji. In zanima me, kaj na ravni Evropske unije naredimo, da zaustavimo ta proces. Ampak, če se navežem na vaš govor, gospod premijer. Prosili ste Evropski parlament, da sledi v zgledu dobre integracije v Latviji, ampak moram reči, da tu ne gre za zgodbo o uspehu, ampak gre za sramotno zgodbo uničenja manjšinskega izobraževanja. Po razglasitvi neodvisnosti je velika večina manjšin podpirala neodvisnost in razvoj neodvisne države Latvije. Zdaj pa živimo v depresiji, saj naši otroci ne bodo, se pravi otroci iz manjšinskih družin, niso deležni izobra izobraževanja v svojem maternem jeziku. Prosimo, ne sledite temu vzgledu. Hvala. Morvaj. Kolegica Morvaj. Hozam, kerestenj Evropa. Hvala lepa. Naša domovina je krščanska. Evropa. Ampak tega ne priznavamo. Zadnjih 20, 2000 let je ta Evropa nekaj groznega, moja domovina Evropa. Ali boste lahko še vedno zaobjeli Boga, tudi če preživimo te bitke in če boste lahko zaobjeli ljubezen in mir. Recitirala sem pesem mačarskega pesnika, ki jo je napisal leta 1923, to so zadnji verzi te pesmi in to je moje slovo od Evropske unije

Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko veselje mi je, da je ministerski predsednik z nami. On je bil res odličen kolega, pa ne samo to. Moram reči, Kristjaniš, da si pustil svoj odtis v parlamentu, bil si koordinator, bil si zadolžen za številne pomembne dosjeje. Najbolj pomembno danes pa je, da si začrtal misijo in Evropske unije. Govoril si o preteklosti, o sedanjosti in, kar je še najbolj pomembno, o prihodnosti, kam gremo. In na tej poti si zelo pravičeno izpostavil tudi ulogo, ki jo morajo odigrati trgi, skupni trg, predvsem digitalni enotni trg. Omenil si ovire, s katerimi se še vedno soočamo. Veš, kot tudi mi vemo, da je ključna ovira običajno v svetu, bolj oklevajoče institucije v Evropski uniji nimamo. Niti komisija, niti parlament ne oklevata toliko kot svet, ko gre za odpravo teh ovir. Zdaj pa imate privilegiran položaj v svetu. Imate sedež v Evropskem svetu in lahko predstavljate ta odločen glas, ki bo zagovarjal pot naprej in ki se bo zauzemal za odpravo. Vir, hvala. Hvala lepa. Kolegica Kampula Natri. Gospod eh, predsednik, sama sem sodelovala z kolegom Karinšem v odboru ITRE, ko je šlo za digitalizacijo in druga vprašanja. Vesela sem, da je zdaj ministerski predsednik. Tudi sama se zauzemam za digitalno Evropo. Mislim, da smo dovolj pogumni, da lahko izkoristimo dejstvo, da skupaj predstavljamo in samo skupaj predstavljamo več kot 20 odstotkov BNP-ja na svetu. Več kot 20 odstotkov predstavljamo, zato mi prosim povejte, odkot prihajate populistične ideje da bi morali zapreti meje, zapreti notranje meje, da bi morali preprečiti dotok z drugih delov celine. Niti enega samega dobrega razloga ne vidim, kako bi lahko to pomagalo evropejcem. Lepota enotnega trga je v tem, da smo lahko pogumni, ko govorimo o podnebnih spremembah. Namreč skupaj lahko usmerimo trge. Nobena država tega sama ne more storiti in to je tudi lepota za družine, za otroke, ki potrebujejo vozila. Na trgu z vozili imamo na voljo nova, starejša vozila, imamo vozila z nižjimi emisijami, vozila, ki imajo varnostne pasove, celo nekatera, ki jih nimajo več. Skratka, stvari smo bolj uredili na tem področju. Želim si, da bi Evropa govorila z državljani, med eh, volitvami se lahko z državljani pogovarjamo in občutek imam, da bi morali vsi vedeti, da smo delali tudi za delovno silo. Delavci zdaj lahko prosto potujejo, lahko gredo delati čez mejo. Mislim, da imamo zdaj bolj pravične trge dela tudi za državljane. Hvala lepa, kolega Demesmajk. Eh, eh. Najlepša hvala, gospod Karinš. Podali ste odličen govor zdi se mi, da ste zdaj več kot jasno pokazali, da je majhno lepo in da je majhna država lahko tudi zelo učinkovita in uspešna. Latvija se je morala boriti tudi proti prevladi, bila je zelo uspešna, ko je šlo za samo odločanje, vendar ugotavljamo, da ima Evropa s tem težave. Katalonija, Škotska, in eh, druge regije, ki imajo svoje demokratične želje in eh, ki sprejemajo odločitve na nenasilen način, niso deležne ustrezne pozornosti. Vsi pravijo, da je ravnanje naših regij nevarno. Poglejte si, kaj se je zgodilo v Kataloniji. To je absolutno nedopustno. Namreč državljani bodo podpirali evropski projekt samo v primeru, če bodo verjeli, da evropski projekt ščiti demokratične pravice. Zato pravim, da bi morali biti vsi enotni velike in majhne države. Mi računamo na vas. Hvala. Hvala lepa, kolega Hokmark. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod ministerski predsednik. Naj povem naslednje. Latvijski, estonski, litovski razvoj je pravzaprav čudež v sodobni evropski zgodovini. Šlo je za mirno transformacijo. Živimo v svobodi. Pred 30 leti sem na švedskem začel s kampanjo, v okviru katere sem podpiral baltsko neodvisnost. Bili smo v Litvi, Latviji, v Estoniji. Spomnim se, da sem se takrat srečal s Tunamom, z Sandro, s številnimi drugimi, ki so se borili za neodvisnost na sovjetskem ozemlju zdaj pa zelo dober prijatelj sedi, ja tudi kolega, ki sedi poleg mene, je zelo prijeten človek, ampak moj dober prijatelj je zdaj postal ministerski predsednik. Bil je vodilni evropski poslanec, danes pa vodi svobodno, neodvisno Latvijo, kar je čudež. Zato bi vsem kolegicam in kolegom to resnično rad položil na srce, ker je to zadnji govor, ki smo ga slišali. Mislim, da si boljšega govornika ne bi mogli izbrati kot Krištjani Šakariša. Želim pa povedati to, da ne potrebujemo Coburnov in eh, Faražov, da bi nam govorili kako absurdno je ne imeti Evropske unije. To, kar ste vi dosegli in to, kar ste opredelili kot vizijo, kot politično spremembo, je dobro. Niste se lotili institucionalne razprave same po sebi, temveč ste se lotili tega, kako lahko preobrazimo Evropo. Prej omenjena kolega pa predstavlja ta absurdnost, ki se zauzema za to, da teh sprememb ne bi izpeljali. Mi, Švedi, smo ponosni, da ste vi naši sosedje. Hvala.

V zadnjem mandatu smo resnično veliko dosegli skupaj. In to je moj zadnji nastop v parlamentu. Skupaj smo delali na tem, da smo oblikovali bolj integriran, bolj konkurenčen digitalni trg, ki je veliko bolj razogličen, kot je bil v preteklosti. Hvala lepa komisiji in komisarju Kanjetaju. Delali smo skupaj, ker smo želeli oblikovati zakonodajo, ki se bo uspela soočiti tudi z izzivi, kot so naprimer podnebne spremembe. Podnebne spremembe so velika grožnja za naš planet. Sprejeli smo tudi direktivo o energetski učinkovitosti. Ta direktiva je izjemno ambiciozna. Vemo, da energija, ki jo ne porabimo, je najbolj čista energija. Skupaj smo delali tudi, ko gre za direktivo o obnovljivih virih energije, ker smo želeli poskrbeti za to, da bi tudi ti viri bili bolj prisotni na trgu. S tem bomo poskrbeli tudi za večjo razobličenje v sektorjih, ki najbolj nasnažujejo, kot so naprimer sektor ohlajanja in segrevanja ter prometni sektor. Delati moramo skupaj, zato da zmanjšamo tudi emisije. Predvsem pa želimo v Evropski uniji oblikovati globalno blagovno znamko, ki nam bo pomagala, da odigramo vodilno vlogo na globalni ravni, tudi ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Evropa ima prihodnost, če se bomo skupaj soočili z velikimi izzivi, kot smo to počeli v zadnjem mandatu, ko smo se soočali tudi s podnebnimi spremembi. Najlepša hvala, gospod ministerski predsednik, za vaš prispevek. Kolega Skutovs. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi, ministerski predsednik. Danes smo večkrat slišali, da Evropska unija in Evropski parlament dosegata veliko Rezultate, ki smo jih dosegli, lahko tudi številčno predstavimo. Tudi vi ste opravili ogromno dela. Skupaj smo delali na področju boja proti korupciji, zauzemali smo se za evro, reševali vprašanja povezana z evrom. Potem smo se borili tudi proti pranju denarja. Vi še kako dobro veste, kaj to je opran denar. Pri pranju denarja ne gre zgolj za denar, ki se ga pridobiva na podlagi kaznjivih dejanj. Gre za denar, ki se potem izkorišča tudi za teroristične dejavnosti, za trgovino z ljudmi in podobno. Zato bi si želel, da bi v naslednjem mandatu več govorili o teh vprašanjih in jih uspešno razrešili. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Vajdere. Tu sem. Dragi kolegi, drage kolegice, dragi Krišjan. Izjemno ponosna sem na našega ministerskega predsednika. Tvoj govor je res predstavil briljanten program za prihodnost Evrope. Nisi se izognil niti bolečim vprašanjem, tako da najlepša hvala za to. Poleg tega moram reči, da sem zelo ponosna, da si uspel v Latviji oblikovati vlado z novimi silami. Stari kandidati so se namreč prestrašili, niso želeli biti del koalicije, ti pa si to nalogo uspešno upravil. Pred nami so težavne naloge. Zmanjšati bomo morali svoje izdatke, zato ker imamo manj denarja iz Evropske unije in iz kohezijske politike. Neposredna plačila so pri nas večkrat nižja od tistih iz drugih držav. Tudi glede integracije v družbi smo slišali kar nekaj pripomp, namreč rusifikacija nas, naše družbe se še vedno dogaja in proti temu se borimo. Sicer se zdaj to imenuje manjšinsko vprašanje. Latvija je edina država, v kateri je še vedno moč najti štiri ruske izobraževalne programe. Državni jezik je pravzaprav pri nas tisti, ki je predmet diskriminacije. Za Latvijo so to težavne naloge, ampak pomembno je, da zagotovimo varno Evropo. Varna Evropa je v interesu vseh nas. Najlepša hvala in veliko sreče tudi v prihodnje. Hvala lepa, kolega Boštinaru. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi ministerski predsednik, najprej bi se vam rad zahvalil za res pragmatičen, dosleden proevropski govor. Hvala lepa tudi sočasno za dosledno in realno oceno trenutnega stanja. Hvala lepa tudi za vse delo, ki si ga upravil. Moram reči, da se strinjam s številnimi pripombami, ki si jih podal. Sam in moja država Romunija na Rusijo gledamo podobno kot ti, kot tvoja država. Zato me v tem kontekstu zanima naslednje. Kako Latvija ocenjuje izgradnjo evropske obrambe? Kakšen naj bo prihodnji odnos med evropsko obrambo in NATO, po tvojem mnenju? Hvala. Kolega Bensen. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi ministrski predsednik, dragi Karinš. Tisočkrat hvala za ta dober vizionarski govor o prihodnosti Evrope. Hvala lepa tudi za vse pripombe, ki si jih izrekel glede notranjega trga. Me pa zanima, če lahko ta sporočila posreduješ tudi v svetu. Res bi te prosil za to, namreč evropski interes je ogrožen zaradi komunistične Kitajske. Tisto, čemu smo v tem trenutku priča, je evropska industrija, ki je stalno pod napadom kitajskih konkurentov. Vidimo, kaj se dogaja na nekaterih področjih, nekatera področja dela, kot so naprimer ladjedelnice, so še posebej problematična, tam namreč zahtevajo za to, da bi Evropa ponudila subvencije za razgradnje evropskih ladjedelnic, v katerih bi potem kitajska podjetja gradila svoje ladje. To je v nasprotju s pravili Evropske unije, poleg tega to škodi evropski industriji in konkurenci. Ne moremo dopustiti, da bi evropski trg prevzeli drugi, glede na to, da je trenutno v rokah evropskih podjetij brez subvencij. Zato prosim, da komisija ta vprašanja bolj podrobno obdela. Hvala lepa, kolega Ronžel. Minister, Gospod ministerski predsednik, dovolite mi, da vam čestitam za enega najbolj navdušujočih govorov, kar smo jih slišali strani ministerskih predsednikov v parlamentu. Poleg tega bi vas rad še nekaj vprašal in sicer v zvezi s kohezijsko politiko in s kohezijskimi skladi. Komisija je podala nov predlog s tem v zvezi in v tem predlogu bi država kot je Latvija, ki si je resnično prizadevala na tem področju in je pod eh, povprečjem evropskega BDP-ja izgubila 14 odstotkov kohezijskih sredstev. Portugalska bi izgubila 7 odstotkov, Hrvaška 5 odstotkov. Ali se vam zdi sprejemljivo to, da najrevnejše države izgubljajo sredstva za kohezijsko politiko? Kako ministerski predsednik Karinš gleda na ta vprašanja, kako meni, da bi jih morali obravnavati? Pedro Markeš iz portugalske vlade se zdi namreč zadovoljen s tem, da države, ki spoštujajo vsa pravila in ki so revnejše od Italije, Finske in Španije naj ne bi prejemale več kohezijskih sredstev. Kakšne ukrepe naj sprejmejo te države v odnosu do predloga komisije? Hvala lepa, kolega Mamikins. Najlepša hvala, gospod predsednik, ministerski predsednik. V svojem govoru ste nam pokazali tudi svoj mobilni telefon, predstavili ste zgodbico o očetu in treh sinovih. Govorili ste o raznolikosti v Evropi. Nekateri so latvijski vladi poslali dopis, da ohrani izobraževanje tudi v manjšinskih jezikih. In te posameznike ste imenovali norci. Eden od teh norcev sem tudi jaz, skupaj s kolegi socialdemokrati. Gospa Sargentini, je pripravila zelo dobro poročilo o pranju denarja, pa tega sploh niste omenili. Niste omenili naprimer svoje soproge in tega, kako ona prodaja nepremičnine. Rekli ste, da so to zgodbice v tisku. Morda to res ni najbolj primeren zgled. Gospod Karinš, če želite spreminjati Evropo, začnite pometati pred lastnim pragom in opustite tudi svoje ameriško državljanstvo. Hvala. Hvala lepa, kolega Kelly. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod ministrski predsednik. Pet let ste sedeli Omes med eh, Gunarjem in menoj, zdaj tu sedi Karens, bil ste zelo dober prijatelj. Sam sem prišel v parlament pred desetimi leti, prvi dan sem šel v kantino in izgledal sem kot izgubljena duša. Namreč ti si skupaj z nekaterimi drugimi kolegi tudi mene povabil, da sedem za isto mizo in pojem kosilo z vami. Na to ne bom eh, pozabil, kaj ti to kaže na to, da si krištjaniš resnično dostojen človek. Hvala, da si tudi podprl Irsko, to sem omenil včeraj na sestanku skupine ILS. E Vesel sem, da si omenil tudi kriminal in pranje denarja, kako si počistil ta celoten predvsej kalen sektor v svoji državi. Re, rekel si, da si želiš, da bi enako storile tudi druge države. Kaj pričakuješ od Evropskega parlamenta? Kako lahko v naslednjem mandatu zmanjšamo pranje denarja in kriminaliteto z tega področja? Še enkrat, lep pozdrav nekdanjemu poslanskemu kolegu. Upam, da bo še dolgo vladal v Latviji. Kolegica Gomeš. Welcome. Lepo pozdravljeni, ministerski predsednik Arinš. Vesela sem, da te danes lahko pozdravim. Z veseljem sem namreč sodelovala s teboj v ekipi, ki se je pogajala o četrti in peti direktivi z področja boja proti pranju denarja. Tako kot ti sem se tudi sama veliko naučila. Tudi na podlagi preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta na tem področju Ta odbor se ukvarja tudi z davčnimi vprašanji. Cenim vse to, kar si povedal in to tudi v celoti podpiram. Potrebujemo evropski osrednji nadzor, ko gre za pranje denarja. Ampak zanima me, ali boš zdaj kot ministerski predsednik storil več tudi zato, da bi v Evropi imeli evropsko preiskovalno enoto z tega področja. Ali boš zahteval več tudi glede reforme DDV-ja, kar je predlagala komisija, svet pa to blokira? Del denarja zdaj odteka kriminalnim združbam, tudi terorističnim organizacijam prav zaradi scheme, ki se imenuje goljufije vrtiljaka. Zanima me, če se boš zauzemal tudi za kvalificirano glasovanje pri davčnih vprašanjih. Komisija pravi, da je to ključno vprašanje, če se želimo boriti proti davčnemu dumpingu, ki skrivlja notranji trg ter pravila z področja konkurenčnosti. Hvala lepa, kolega Lec. Hvala, predsednik. To je moj zadnji govor v parlamentu in resnično vesel sem, da je moj dober prijatelj, kolega Karinš z nami. To, kar je danes povedal, je, gospod predsednik, nekaj pozitivnega, pragmatičnega, kar zadeva prihodnost Evropske unije. To je najboljša agenda za naprej in najboljša agenda za boj proti populizmu in nacionalizmu v vseh državah članicah, pa je vseeno, ali prihaja iz skrajne desne ali skrajne leve. To je najboljši način, kako lahko zagotovimo blagostanje v Evropski uniji. Evropska unija ni zgolj mirovni projekt. Evropska unija je tudi projekt gospodarskega in socialnega napredka. V svoji agendi je ministerski predsednik jasno povedal, da potrebujemo več trgovine, da je treba odpraviti ovire, ki onemogoče delovanje notnega trga, zoprstaviti se treba protekcionizmu, več odprtih naložb v Evropski uniji ustrezna konkurenca. To je agenda, ki bo zagotovila več delovnih mest, več naložb, več rasti in več upanja, kar zadeva prihodnost državljanov v Evropski uniji. V veliko čas me je bilo služiti v tem parlamentu, mi te podpiramo, podpiramo tudi pragmatičnost, ki si jo unesel ne samo v svoji državi. Hvala za pravno državo, demokracijo in svobodo, o katerih si danes govoril. Kolega Vajdenholc. Honorevole Biden, Kolega Weidenholzer, ne? Prav pa ne. Kolegica Virkkunen. Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegani, itse toivon, että... Hvala, predsednik. No, jaz pa si drugače kot kolegi želim, da ne bi zadnjič govorila pred tem parlamentu. Rada bi se zahvalila predsedniku vlade Karinšu za njegov zelo optimističen govor o prihodnosti Evrope. Z veseljem smo sodelovali z vami v preteklih letih v odboru INTE. Ko smo bili na začetku mandata, smo imeli prioriteto, da ustvarimo do nova delovna mesta, investicije in mislim, da smo bili uspešni. Stopnje rasti in stopnje investicij so na ravni pred krizo. Mednarodna konkurenca je huda, digitalizacija spreminja svet. Kaj mislite, da na kaj bi se morale države članice in Evropska unija osredotočiti, zato da lahko krepimo našo um, gospodarstvo v prihodnosti? Hvala, gospod Bačitis. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik vlade. Danes bi se želel iskreno zahvaliti za vaš izvrsten govor. In eh, spregovorili ste o zgodovini Latvije in drugih baltskih držav. Ne bom vas nič spraševal danes, to je moj zadnji govor v tem parlamentu. In rad bi vas le pozval in opogumil da kot predstavnik sveta podprete stvaritev e, prave enotne, pravega enotnega um, energetskega trga, da tudi pospešite balski železniški projekt, da se posvetite um, vprašanjem socialne pravičnosti in da se posvetite vprašanju uh, kmetijskih plačil, ki so bila upravičeno izpostavljena. Želim vam vse dobro v vašem poklicnem in osebnem življenju. Hvala lepa, kolega Rubih. Eh, Hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil Kristjanu Karišu, ker je v svojem govoru omenil nekaj zelo pomembnega, namreč digitalni notranji trg. In Kristjan prav imaš, če ne bomo tukaj odpravili meja v Evropi, predvsem pri roamingu, potem nam nikoli ne bo uspelo ustvariti teh platform, ki jih nujno potrebujemo um, v Evropi. Ne bo nam uspelo jih zagotoviti njihovo učinkovitost. Potrebujemo možnost, da lahko sim kartico kupimo v vseh 28 državah. Potrebujemo močan razvoj na tem področju, kajti to bo odločalo o konkurenčnosti v prihodnosti. Zato se vsem zahvaljujem, ki so se borili za enoten notranji trg, ki ga bo zagotovil prihodnost naše mladine. Hvala. Honorable Anso. Kolega Ansip. Um, Hvala za to odlično priložnost, dragi kolegi. Za marsikoga je to zadnja priložnost, da spregovorimo. Je, zame je prva in zadnja priložnost, kajti pridružil sem se šele pred desetimi dnevi. In zato lahko mogoče predsednika prosim, da statistično zabeleži dva moja prispevka, prvega in zadnjega. Ampak hvala lepa, gospod predsednik vlade. Želel sem vprašati isto kot romunski kolega v zvezi z Evropsko brambo. Torej, naj pa vprašam tudi o eh, odnosih Evropske unije in Rusija. Rusija je večkrat kršila mednarodna pravila, ko je eh, nezakonito zauzela ozemlja drugih držav, Gruzije, Ukrajine in Moldove. Kako vi gledate na, težko, eh, na ta težek odnos, ki ga imamo z Rusijo? Hvala lepa za priložnost. Želel sem vam dati še eno minutko, pa je niste hoteli. Kolegica Andrik, kje ne ste prisotni v dvorani? Ne. Potem pa smo s tem zaključili postopek pritegnite pozornost predsednika, ministerski predsednik Anež, beseda je vaša. Oh. Mr. President, dear colleagues. Gospod predsednik, dragi kolegi, zabeležil sem si, ko ste govorili in veliko beležki manj, ki jih bo moral obdelati. Torej, varnost, energija, kohezija, pranje denarja, socialna varnost, Kitajska, Evropska unija, Rusija. Če bi res hotel odgovoriti na vsa vprašanja, bi bil moj drugi govor še daljši od prvega, zato se ne bom odzval na vse. Naredil bom naslednje. Povedal bom par stvari. Kot nekdanji evropski poslanec bi se želel vsakemu od vas zahvaliti za priložnost in veselje in čast, ki sem ga imel, da sem lahko z vami sodeloval. V preteklih skoraj desetih letih in tudi v tem zadnjem mandatu uh, sem zelo užival. To je bil zelo poseben čas za me, z njim se kar malo čustveno spopadam, ampak res se želim vsem zahvaliti za odlično sodelovanje. kar nekaj vas je reklo, da je to vaš zadnji govor v parlamentu. Jaz pa lahko rečem, da je to moj prvi govor tukaj kot predsednik vlade. In eh, to me zelo veseli. Naj povzamem razpravo. Kolegi, Evropska unija ni popolna. Ni popolna. In ko voljivci pravijo, da je nekaj narobe, jim moramo prisluhniti. Ne smemo reči, ne, ne, vse je krasno. Ne. Ne moramo jim prisluhniti. Kaj ti ljudi zares skrbi, bodi si zaradi služb, zaradi migracij, zaradi podnebja, zaradi eh, varnosti. Vsa ta vprašanja so prava in resnična. Imamo pa tudi prave odgovore na nje. Lahko sodelujemo v prihodnosti kot Unija suverenih in neodvisnih držav in se ne odrečemo niti kvadratnemu centimetru naše identitete, našega ponosa, našega jezika. Ampak moramo pa držati skupaj zato, da se bomo borili kot eno. Smo unija vrednot, Vredno, um, mir, demokracija in vladavina prava, svoboda, In kot Latvijec vem, kaj pomeni živeti brez svobode, brez demokracije in brez vladavine prava. In to je nekaj, kar nihče več ne sme izkusiti. Imamo ključ, da odklenemo pot do gospodarske rasti v Evropski uniji. In to je preprosta zadeva, ki se ji reče enotni trg. In zato moramo odpraviti vse overe za enotni trg v Evropski uniji, zato da bomo stvarili svoje okolje, da bodo lahko nacionalne podjetja zrasla v evropska podjetja in postala in moč, pravi in močni akteri na mednarodnem odru. To je v naši moči. Lahko se, pos, se posvetimo tudi težkim vprašanjem, kot je imigracija, s tem, da okrepimo naše zunanje meje. To je treba narediti, kajti ko bomo okrepili zunanje meje, lahko pustimo notranje meje odprte in ne grozimo, ogrožamo notranjega trga. Lahko imamo pameten prehod na čisto energijo in ključ je v tem spet, da zagotovimo, da dobro lahko delujejo tržne sile. Naj te sile deregulirajo cene zelene energije in zato bomo našli pametne rešitve. Pomagal bo trg in udeleženci trga bodo tu sodelovali. Kar se tiče skupne varnosti, mislim, da tu ni nasprotovanja med članstva v NATO. Moja država je članica in pa močnejšem oziroma tesnejšim sodelovanju v Evropski uniji na področju varnosti in obrambe. Moramo se kot Evropska unija okrepiti kot člani eh, zveze NATO. Moramo pa iti še korak dlje, kot je samo vojaška varnost. To je varnost naših informacij, informacijskega okolja, v katerem živimo. In kot sem že rekel, je čas, da resno razmislimo o zakonodaji, da si pogledamo tudi odgovornost Eh, medijskih platform zaradi širjenja napačnih in zavajajočih informacij, ki overajo demokratični razvoj. Kolegi, ni nujno, da se borimo proti populistom. Populistom poslu, ljudje, prislu, poslu, populiste ljudje poslušajo zato, ker so nesrečni. Zato se moramo osredotočiti na vzroke. Če vzamete katero koli palico in jo razdrobite, potem dobite majhne koščke. Če pa smo združeni, smo pa kot ta snop teh palic, ki se ne zlomijo. In zato moramo mi delovati na vzven z našim enotnim trgom, ne da od zunaj pritiskajo na nas. Imamo veliko odgovornost. Namreč moramo vrednote svobode, demokracije in vladavine prava združiti z enotnim trgom in tukaj na tem področju napredovati. To delamo na miren način, za razpravo, na način, ki vključuje državljane in le tako bomo lahko napredovali. Hvala lepa.